Eh, Opravičujem se za to zamudo, ampak vidim, da se številni kolegi srečujejo z istim problemom. Gre za demonstracije, ki ovirajo promet v mestu. Zaradi tega je udeležba nekoliko omejena. Prva točka sprejetje dnevnega reda. Sporočiti vam moram, da ima kolega Lizek druge pomembne obveznosti in zaradi tega. punto 4 eh, per consentirgli appunto di esporlo e poi lasciare eh, la riunione. Dopo točko 8 priporočilo Sveto komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje glede podgajanja pridružitvenem sporazumu med EU in Gruzijo obravnavali 9. novembra. Sedaj pa razprava o osnutku mnenja o proračunskem nadzoru finančne pomoči EU v Afganistanu. Pripravljalka mnenja je kolegica Jaten Meki. To točko bomo obravnavali 4. 5. oktobra. Če nihče nima pripomb, predvidevam, da je dnevni red sprejet. Rad bi vas opozoril tudi na to, da ste dobili koledar sej za leto 2012. Prosim, da te datume dobro pogledate in da si jih ustavite tudi v vaše koledarje rok za vložitev predlogov sprememb eh, v zvezi z nadzorom proračuna za finančno pomoč Evropske unije v Afganistanu, da je bil ta rok 29. september do 12. ure in eh, sicer je bil ta uh, rok precej eh, omejen in zaradi tega vas prosim, da predloge sprememb eh, vložite zgor v angliščine. Kar pa zadeva oznako izvora eh, panevropskega območja, rok za vložitev predlogov je 20. september do 22. september do 12. ure. Sedaj pa k poročilu Kristjana Dana Preden o delegaciji odbora za zunanje zadeve na Islandiji 8. in 9. septembra. Beseda je vaša, gospod Preda. Mulčume smo domne prešednite. Najlepša hvala. Gospod predsednik. 8. septembra in pa 9. septembra zjutraj je delegacija odbora za zunanje zadeve obiskala Islandijo, se ogledali smo si, kakšna je situacija. Gospa Andrekijene je sodelovala, gospa Sargentine, eh, gospod eh, Atkins in pa jaz. Imeli smo zelo obširen program. Srečali smo se z dvema ministroma, ministrom za kmetijstvo in pa ribiško politiko, gospodom Ganasonom in pa z ministrom za industrijo oziroma ministrico za industrijo, gospo Juliskote. Srečali smo se tudi s Stefanom Johansonom, ki je glavni pogajalec Sestali smo se z predstavniki parlamenta, predvsem iz odbora za zunanje zadeve. In potem so potekale, potekala še srečanja z predstavniki islandskih sindikatov in pa s predstavniki združen, ki se zauzemajo za pristop k Evropski uniji in pa združen, ki se borijo proti pristopu k Evropski uniji lahko bi jih označili za nasprotnike Evropske unije. Poleg tega smo se srečali tudi z eh, vodjo delegacije Evropske unije, gospodom Timošukom in pa z predstavniki oziroma z veleposlaniki držav članic. Obiskali smo tudi elektrarno, Bihele in pa Univerzo. Pogovarjali smo se o problemih povezanih z podnebnimi spremembami. Poleg tega smo govorili o energetiki in vprašanjih na tem in problemih na tem področju in pa o Arktiki. To so bile torej glavne točke našega obiska. Kateri pa so zaključki? Lahko sem čisto kratek in povem naslednje. Ta obisk je ponovno pokazal, da gre za državo kandidatko, ki je močno razdeljena, ko gre za pristop k Evropski uniji. Opraviti imamo z državo, v kateri se porajajo veliki dvomi, Na eni strani obstajajo namreč skupine ljudi, ki pravijo, počakajmo, pa bomo videli. Pridružitvena pogajanja, kot veste, so se namreč že pričela. In nekateri torej enostavno čakajo, kaj se bo zgodilo. Štiri poglavja so bila zaključena v času mađarskega predsedovanja pregled je bil prav tako upravljen, oziroma štiri poglavja so bila odprta, dve pa sta bili zaključeni. Imeli smo že pogajalske kroge, še dva pogajalska kroga bosta potekala v času polskega predsedovanja. In za cilj smo si zastavili, da bi v teku naslednjega leta odprli številna poglavja in da bi, če bi bilo le mogoče, v času danskega predsedovanja ta poglavja tudi zaprli. To je seveda zelo ambiciozen cilj in uh, morda bi morali v tem kontekstu dodati še naslednje. Gre za pogajalce, ki so zelo dobro pripravljeni, ki imajo veliko strokovnega znanja. Torej smo imeli zelo dobro izmenjavo izkušenj, In pogajalci Evropske unije so dejali, da so pogajalci Islandije lahko vzor za vse druge. To pa seveda ne spremeni situacije v državi, ko gre za razdeljenost eh, glede pristopa k Evropski uniji. Prebivalci Islandije bodo o pridružitvi odločali na referendumu, ta odločitev je bila že sprejeta in Trenutna situacija takšna, da obstajajo glasovi za in glasovi proti pristopu, pri čemer je več takih, ki pristopu nasprotujejo. Sedaj pa še na kratko k sebini. Pri skoraj da vseh srečanjih smo ugotovili, da gre predvsem za štiri vprašanja, štiri teme, ki so občutljive tako za pogajalce, kakor tudi nasplošno za Republiko Islandijo. In te teme vplivajo tudi na politično razpravo v državi. Te štiri teme so ribištvo, kmetijstvo, eh, vprašanja, monetarna vprašanja in pa Arktika. Kot sem dejal, to so torej štiri glavne teme, ki se vedno znova pojavljajo v pogovorih z islandskimi politiki, z našimi pogajalskimi partnerji, še prav posebej eh, z ministri, s katerimi se srečujemo. No, najprej k prvi temi, to je torej ribištvo. Zdi se, da je ta tema ključnega pomena. Ribištvo je tudi razlog za to, da Islandija predvsej dolgo o pristopu ni razmišljala oziroma je s pristopom odlašala. Na tem področju gre za velik razkorak oziroma za razdelitev na, ravni, na vladni ravni. Že prebivalstvo je predvsej razdeljeno, kar zadeva pristop k Evropski uniji, pa tudi vlada še zdaleč ni enotna. Na eni strani so tukaj socialdemokrati, potem eh, levičarska stranka in ti dve stranki sta za pristop, poleg tega pa imamo v Islandiji še stranko zelenih, imenujejo se zeleno gibanje in ta stranka je proti uh, pristopu. Oni imajo v rokah Ministrstvo za ribištvo, pa tudi Ministrstvo za finance, ki je ključnega pomena, seveda. Ministr za kmetijstvo in pa ribištvo, gospod Ganeson, je eden izmed najpomembnejših nasprotnikov pristopu k Evropski uniji. Gospod Ganeson je dejal, da želi zaustaviti pogajanja o gospodarskem eh, poglavju in zatem bo seveda ogrožen celotni pogajalski eh, postopek. Tudi drugi politiki so dejali, da se jim zdi ta tema ravno tako pomembna in večkrat je bilo povedano, da bo najprej potrebna podpora prebivalcev Islandije, potem pa uh, sprememba zakonodaje, kar pomeni seveda prilagoditev evropski zakonodaji in uh, to bi seveda pomenilo, da je potrebno pogajanja prekiniti. Drugi pa pravijo, ne, s pogajanji je potrebno zaključiti in veliko je tudi takšnih, ki želijo s pogajalskim postopkom zaključiti. Tudi ena izmed eh, strank, ki spadajo v vladno večino. So pa tudi stranke v vladni koaliciji, ki pravijo, ne, ne, ta postopek je potrebno prekiniti oziroma prestaviti na področju financ oziroma finančnih vprašanj. Se tudi pojavlja zanimiva tema. Razlog za pristop oziroma za željo po pristopu k Evropski uniji je bila devalvacija islandske krone. Pri tem obisku in pri drugih obiskih je bilo že večkrat rečeno, da je islandska korona zelo šipka valuta z premalim pretokom, ki ne more biti uspešna v mednarodnem pogledu in zaradi tega bi bil pristop k evroobmočju zelo pomemben za konsolidacijo islamskega gospodarstva. Potrebno je upozoriti tudi na to, da je islamsko gospodarstvo po grozni krizi, ki se je zgodila pred letom in pol, sedaj na dobri poti. Zaključen je program mednarodnega denarnega sklada, obstaja gospodarska rast, brezposelnost upada. Torej, gospodarsko ozračje je precej dobro. Politiki so zaskrbljeni le še zaradi stabilnosti valute islandske krone. Torej. Seveda zelo pozorno pa tudi zaskrbljeno spremljajo dogajanje v evroobmočju. Ob koncu svojega prispevka bi rad še na kratko nekaj povedal o našem sestanku z predstavniki odbora za zunanje zadeve in pa z predstavniki organizacij, ki podpirajo pristop k Evropski uniji in organizacij, ki takšnemu pristopu nasprotujejo. To srečanje oziroma ta srečanja so bila zelo dobra in ugotovili smo predvsem naslednje. Razprava o pristopu k Evropski uniji ni strokovna razprava, ki bi temeljila na dejstvih, ampak je predvsej čustvena razprava vedno znova se o tem razpravlja v javnosti in v veliko večji meri gre za občutke kot pa za dejstva. Po drugi strani pa je precej jasno tudi, da je gibanje, ki nasprotuje pristopu k Evropski uniji, precej boljše organizirano od gibanja, ki podpira pristop. Razlika je izjemno velika če si pogledamo že zgolj izkušnje sodelavcev. Torej, to so bile najpomembnejše teme, ki sem jih želel uh, predstaviti v povezavi z obiskom na Islandiji. Prepričan sem, da. bodo pogajanja in uh, tudi vsa srečanja z islamskimi predstavniki zelo zanimiva za vse nas v Evropskem parlamentu. Gospod Robert Atkins, ki je bil del delegacije eh, na Islandiji, je naš naslednji govornik. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Najprej bi rad čestitev Kristjanu Danu Predi, eh, ki je bil vodja te delegacije in svoje delo je upravljal z določenim humorjem. Zaradi tega je bil naš obisk še toliko bolj prijeten. Omenil je že teme, s katerimi smo se ukvarjali pri našem obisku. Rad pa bi izpostavil predvsem dve točki. Strinjam se z gospodom Predo, eh, kar zadeva sestanek z ministrom za ribištvo. Jasno je bilo, da tega ministra nič ne bo prepričalo, da je članstvo v Evropski uniji pozitivno za Islandijo. Dejal je, da je ribištvo ključnega pomena za Islandijo in mislim, da eh, to razumemo. Eh, lahko bi rekli, da je ribištvo tako pomembno za Islandijo, kot je angliški fund za Združeno kraljestvo, ampak dobro, to bi razpravo že predstavilo na drugo raven. Imeli smo tudi večerjo z poslanci in zastavi se mi vprašanje, če obstaja takšna razlika med posameznimi strankami, zakaj se potem sploh zauzemajo za članstvo. In uh, ko sem se pogovarjal z vodjem stranke neodvisnosti, ki je tradicionalna stranka in pa tudi z uh, napredno stranko, lahko bi jih imenovali liberalci uh, Islandije. In dejal uh, sem jima, da pogajanja pravzaprav ne morejo imeti uh, dobrega rezultata, če se zauzemajo za članstvo, pri tem pa si niso enotni. In uh, dejal sem, da bi, mola, da bi morda bilo boljše, če bi imeli referendum o tem, ali sploh uh, želijo zaprositi za članstvo v Evropski uniji referendum oziroma eh, v parlamentu so eh, predlog za prošnjo za pristop eh, podprli z šipko večino. Posem se strinjam z tem, kar je povedal gospod Dan Preda. Kakovost pogajanj je zelo dobra. Glavni pogajalec se mi zdi, da svoje delo briljantno opravlja ampak jasno je, da bomo za ta postopek zapravili predvsej časa in denarja. In če ne bo nobenih rezultatov, eh, kakšen je sploh smisel vsega tega? Ali ne bi bilo bolje, če bi pridobili podporo eh, islandskega prebivalstva, preden smo začeli z pogajanji? Eh, vodja pogajalcev in pa namestnik ministra za zunanje zadeve sta bila predvsej optimistična. Menita, da bo, da bo islandski narod podprl eh, članstvo v Evropski uniji, ampak mislim, da to ni uh, gotovo, kajti predvsej drugih dejavnikov igra pomembno vlogo. Bolj Islandija se bolj zanima za pristop k evroobmočju, kot, kot pa za pristop k Evropski uniji. In to je bilo uh, pravzaprav zelo, zelo zanimivo, kajti uh, Islandija tako rekoč uh, eh, odzune opazuje dogodke in probleme v povezavi z evrom. Poleg tega se mora Islandija soočiti z eh, dolgovi, ki so posledica finančne krize pred letom in pol. In dobili smo obljubo, da bodo ti dolgovi eh, popolnoma poplačani, kar je bilo eh, prijetno presenečenje. Voznik avtobusa. Ni bil le voznik avtobusa, ampak je bil tudi profesor, ki v prostem času pač vozi avtobus. Lahko bi ga imenovali nekakšen Vox Populi ali glas ljudstva. In dejal sem mu, ja, na sestanku so nam povedali to, kaj pa vi mislite. In dejal je, ah, vse to je nesmisel, to so politiki, samo lažejo. Ne vem, ali je bilo to res ali ne, ampak vsekakor eh, nas je njegov odgovor precej zabaval. Vsekakor pa mislim, da je bilo v njegovem odgovoru vsaj, da bi lahko v njegovem odgovoru našli vsaj eh, kanček resnice, kaj ti politiki so precej negotovi glede tega, eh, kako naj bi se stvari razvijale. Nekateri so za, drugi so proti, nekateri pa niso prepričani, ali je pristop k Evropski uniji nekaj dobrega ali nekaj slabega presenečen eh, sem bil eh, zaradi eh, blaginje na Islandiji, zaradi stopnje razvoja, zaradi gospodarske rasti. Mislim, da se Islandija dobro razvija, vendar pa je precej odvisna od pogajanj. Gre za zahodno evropsko državo, ki bo zagotovo izpolnila vse pogoje v pogajalskem procesu in sicer pri vseh poglavjih. Težave se bodo pojavile le pri točkah, ki jih je omenil gospod Preda. Pogovarjali smo se tudi z veleposlanikom in dobili smo predvsej eh, dobro sliko dogajanja. Mislim, da eh, so v primeru Islandije še vse možnosti odprte. Ne vemo, kaj se bo zgodilo na področju ribištva. Nekateri menijo, da mogoče pristop skupni ribiški politiki ne bi bil nič slabega, drugi se tega bojijo. In morda bodo zadržano volili za pristop eh, že zaradi bojazni, ki se pojavljajo eh, zaradi eh, valute, ki je šipka valuta majhne države. Še enkrat se zahvaljujem vodji naše delegacije, ki je delegacijo vodil z, z, v zelo dobrem stilu in na zelo zabaven način. Hvala lepa. Gospod Tarant je naslednji na vrsti. Thank you, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam se zahvaljujem članom delegacije za informacije in za obisk v Islandiji. Povedati sem želel naslednje. Imel sem priložnost sestati se z zananjem ministrom in predsednikom Islandije in zadnji, tako se je zdelo, je imel mnenje, da je Evropska unija nekako izdala Islandijo, kajti določene azijske države so njihovi krizi namenile več pozornosti in tudi več pomoči. Še posebej je omenil sodelovanje Islandije s Kitajsko. Mislim, da bi morali sami prav tako predstaviti argumente proti temu. Želel pa sem omeniti še nekaj. Če bo minister za ribištvo v Reykjaviku svoje delegacije dal navodila, da blokira pogajanja o poglavju o ribištvu, potem menim, da bi lahko potegnili boljšo potezo in komisiji naročili, da bo bolj dobrodušna, zato da jim omogoči izključno gospodarsko območje, prav tako pa bi lahko ribiško, ribiško politiko Islandije vzeli kot temelj reforme skupne ribiške politike Evropske unije. To je moj predlog in hvala. Grazie, onorevole Tarant. Hvala lepa, gospod Tarant. Ni več kolegov, ki bi prosili za besedo. Zato dobi besedo gospod Gripa iz službe za zunanje delovanje Evropske unije. Izvolite. Eh, Najlepša hvala. Z velikim zanimanjem smo prisluhnili poročilo gospoda Prede. Slišali smo veliko zanimivih informacij, ki dopolnjujejo informacije, ki smo jih zbrali v službi za zunanje delovanje Evropske unije. Poleg tega smo slišali tudi nekaj zanimivih predlogov. Pozorno bomo sledili razvoju notranje politike na Islandiji. Še prav posebno pozornost pa bomo posvetili Eh, politiki povezani z Arktiko. Arktika je namreč zelo pomemben vidik in tukaj se moramo zavedati, da gre tudi za odnose z Norveško in Rusijo in tudi to je področje delovanja službe za zunanje delovanje Evropske unije. Hvala lepa, gospod Gripa. Honorable Atkins. Jim, I'm sorry. I, I... Gospod Atkins. Mike. Se upravičujem, to sem že želel omeniti prej. Glede na to, kaj smo sedaj slišali, želim ponoviti to, kar je povedal gospod Dan Preda o Arktiki. Jasno je, da obstajajo določeni dvomi, da smo si želeli, da se Islandija pridruži Evropski uniji, zato ker je tudi Arktika pomembna za Evropsko unijo, ne samo Islandijo. Obenem pa so menili tudi, da bi vključitev Evropske unije pomagala tudi njim. In gospod predsednik, vam in komisiji želim povdariti to, da je to področje ali območje, ki ga moramo zelo previdno eh, obravnavati, kajti drugače bo to v našo škodo. Hvala. Bene, prendiamo atto di questo suo. Dobro. Zapisali smo si to vaše sporočilo in omenili ga bomo tudi v uradnih dokumentih, torej v zapisniku. Sedaj pa prehajamo k četrti točki vendar bom pred eh, poročilom gospoda Lizeka, eh, ki zadeva priporočilo Sveto komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje glede pogajanja o pridružitvenem sporazumu med Evropsko unijo in Gruzijo, podal sporočilo v zvezi z današnjim dnevnim redom. ob 10 in 15 minut bomo obravnavali to temo in sicer zaradi tega, da bomo gospodu Broko omogočili, da izpolni vse svoje današnje obveznosti. Kasneje pa bomo obravnavali poročila eh, oziroma poročili gospe Nilsen. Kolega Lisek. Mikro. Mikro. Entschuldigen Sie, Herr Vorsitzender, dann ja. werde ich eine Oprostite, gospod predsednik, ampak potem bom imela težave, kajti sem poročevalka v senci za Evropsko ljudsko stranko za poročilo gospe Kil Nilsen eh, v povezavi z Srednjo Azijo. Nihče mi namreč ni sporočil, da bo dnevni red spremenjen. Ja, meni tudi ne, šele danes zjutraj sem izvedel, da ima gospod Brok druge obveznosti in zaradi tega sem skušal uskladiti eh, vse skupaj z dnevnim redom. Morda bi lahko uporabili kakšen drugi kriterij. Vi ste ženska, žal mi je, ampak eh, poročevalci v senci imajo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 Spremenili smo načrte gospe Jegle, zato se opravičujem. Poskusil bom biti kratek, zato ker v svojih eh, dokumentih lahko vidite eh, poročilo. Nekaj osebnega želim povedati. Ko so me imenovali za poročevalca, ampak to je zelo težka naloga. Gruzija je namreč zelo zahtevna tema. Zahvaljujem se vsem, ki so nam pomagali pripraviti to poročilo o Gruziji, o gospodarskih, zakonodajnih in političnih vprašanjih. To je zelo dinamična država, ki se tudi zelo hitro razvija. Ljudje v tej državi želijo postati člani naše skupnosti. Trikrat sem bil v Gruziji, ko sem pripravljal poročilo in povem vam lahko, da smo trikrat imeli pogovore z predsednikom parlamenta, ministrom za zunanje zadeve in tudi glavnim pogajalcem za Gruzijo. Pa tudi z politiki, ki predstavljajo opozicijske stranke zunaj gruzijskega parlamenta. To so pomembni politiki na lokalni ravni. Govorili smo tudi z eh, nevladnimi organizacijami, z gruzijskim varuhom za človekove pravice, novinarji in vsemi, ki se ukvarjajo z vprašanjem Gruzije iz, od Polske, Nemčije, ZDA in tako naprej. Govoril sem tudi s predstavniki polskega predsedstva, s predstavniki zonalnega ministrstva na polskem. Večkrat sem se srečal z glavnim pogajalcem EU in njegovim osebjem in zahvaljujoč tem sestankom sem dobil podrobno sliko o tem, kakšni so naši odnosi z Gruzijo v zvezi z eh, gospodarskimi težavami, političnimi težavami, pa tudi v zvezi s sporom z Rusijo leta 2008. Dobil pa sem tudi podrobno sliko o tem, kakšna je trenutna situacija, kako stoji gospodarstvo, kakšna je politična struktura. poročilu sem zapisal, da je Gruzija na pravi poti, razvija tudi pravosodni sistem, poteka reforma demokratičnih struktur. Upoštevali pa smo tudi to, kar se je zgodilo po nedavnih volitvah v Gruziji. Volitve so bile mirne, prenhod je bil gladek in zelo smo ponosni, da je proces potekal tako, kot je. Razmere v Gruziji so mnogo boljše, kot so bile prej, napredek je prišel precej hitro, reforme državnih struktur potekajo eh, z visoko hitrostjo. Sveda obstajajo tudi določena sporna vprašanja, politični problem iz leta 2008 še vedno ni bil rešen, vojna je problem številni strokovnjaki in uh, skupine za razmislek ter nevladne organizacije se strinjajo s tem. Namreč to je situacija, ki jo je treba jasno opredeliti. Prišel je čas, da jasno povemo, da je 20 odstotkov gruzijskega ozemlja obleganega in to v skladu z mednarodnim pravom priznavamo integriteto Gruzije in pravico gruzijskih oblasti do tega, da sami odločajo o tem, kaj se dogaja na gruzijskem ozemlju. Vendar ruski vojaki so tam nezaželeni gosti. In še nekaj zelo pomembno, prav tako vas želim opozoriti na to, namreč konvencija o prosti trgovini. V zvezi z obsežnim prostotrgovinskim območjem. Mislim, da so reforme Gruzije na področju gospodarstva usmerjene k pravemu cilju. Evropski parlament bi moral poslati jasno sporočilo, da je sedaj čas, da govorimo o pogajanjih za prosto trgovinski sporazum. Ne želim biti predolg. Besedilo poročila imate v svojih dosjejih. Želel sem povedati, da smo začeli pogovore s poročevalci v senci in Vesel bom vaših komentarjev v zvezi s tem. Hvala. Hvala lepa. Gospa Fajon. Predsedujoči, najprej zahvala poročevalcu za zelo dobro in pa pravočasno pripravljeno poročilo. Imeli smo čas za srečanja in posvetovanja, um, zato sem res hvala tudi poročevalcem v senci in ostalim kolegom. Pričakujem, da ne bomo imeli <clears throat> večjih težav s prejemanjem besedila. Osnutek poročila je uravnotežen in izpostavlja vse najpomembnejša področja pohvali napredek in pa opozarja na pomankljivosti. dejstvo je da je gruzija ena najboljših partneric v vzhodnem partnerstvu glede sprejemanja in izpolnjevanja reform. zaveza k skupnim vrednotam in načelom vključno demokraciji vladavina prava dobro gospodarsko upravljanje in pa spoštovanje človekovih pravic so ključni za napredek in razvoj države in uspeh pridružitvenega sporazuma gruzija je kot je rekel kolega lisek um, v odnosih z evropsko unijo dosegla velik napredek vendar pa um, morajo oblasti okrepiti prizadevanja za konsolidacijo demokracije posebej kar zadeva tu bi izpostavila politični in medijski pluralizem in izvajati nujne demokratične reforme pa več o tem pozneje. stalno in vnovič tudi tokrat poudarjamo suverenost in ozemeljsko celovitost gruzije vendar zdi se mi zelo pomembno da oblasti zagotovijo varno vrnitev razseljenih ljudi in beguncev. strinjam se tudi s poročevalcem da odcepljeni pokrajini abhazijo in južno osetijo priznamo kot oblegani ozemlji kar pomeni polno spoštovanje mednarodno priznanih meja da ne želimo obleganja ruskih vojakov ampak da gruzija obenem po drugi strani stori vse za ureditev notranjega konflikta zavezo da ne bo uporabila sile za obnovitev nadzora. z gruzijo že imamo sporazum dogovor o lajšanju postopkov za pridobitev vizumov in mislim da je čas da naredimo korak naprej za odprtje dialoga za možno odpravo vizumov. tudi na področju pravosodja je gruzija naredila pomemben napredek še vedno pa je zelo veliko domnevno politično motiviranih preganjanj še vedno ni zadostna neodvisnost sodnikov država mora nadaljevati prizadevanja za urjenje tožilcev že preden nastopijo svoje delo nujno pa je tudi zagotoviti ničelno toleranco policijskega nasilja čemur smo še vedno priča Vlada si prizadeva za napredek v izboljšanju razmer v pripornih centrih in v zaporih, vendar pa ima Gruzija menda še vedno največje število Um, zaporniške populacije na svetu kar večina ki jih gre skozi sodne procese in razmere v teh centrih in zaporih so pogosto zelo nečloveške. opozorila bi nazadnje samo še na eno stvar omenila sem jo že prej medijski pluralizem in razmere um, na medijskem področju pritiski na novinarje. septembra je mednarodna zveza novinarjev pozvala oblasti v južni osetiji naj spustijo srbskega novinarja časopisa press ki so ga aretirali in zaslišali o namenu njegovega obiska. Po nekaterih informacijah so ga obsodile osumljenja vohunjenja, osumile vohunjenja za Rusijo. To tudi ni bil prvi primer, takih primerov je več. Julija smo bili priča primerom aretacije fotografov, prav tako osumljenih vohunjenja za Rusijo, kar je izvalo množične proteste novinarjev na ulicah v Tbilisiju zato poudarjam nujno je treba zagotoviti medijski pluralizem in svobodo medijev opozorila bi tudi na pomanjkanje um, transparentnosti lastništva nad mediji in pa močno omejen dostop do javnih informacij težave ki jih imajo novinarji in to vse resno ogroža neodvisnost medijev v gruziji. gruzija je zelo zahtevna tema kot je rekel kolega lisek zato verjamem, da bomo imeli še posebne pomembne razprave, ampak strinjam se s tem, kar je tudi rekel poročevalec, da je Gruzija na pravi poti. Hvala. Hvala lepa, gospod Fajon. Gospod Brok. Ja, gospod predsednik, kratek bom, nimam veliko pripomb. Navizal pa bi se na zadnji stavek predgovornice, namreč da je Gruzija na pravi poti. Seveda vse še ne drži sto odstotno, kot bi moralo biti, ampak tega tudi nismo mogli pričakovati. Toda sedaj lahko opazujemo, kako se je Gruzija po vojni na nek način stabilizirala in tudi izboljšala svoj gospodarski položaj, posodobila je infrastrukture, poleg tega raste tudi gospodarstvo. In če se vse to pogledam, potem lahko ugotovim, da vse skupaj teče mnogo bolje, kot sem si bil takrat predstavljal. Z nekaterimi kolegi a, sem se udeležil a, lokalnih volitev. Eh, v Gruziji in vse eh, mednarodne organizacije, ki so bile tam prisotne kot opazovalke, so ugotovile, da je vse potekalo dobro. In mislim, da moramo ta postopek ovrednotiti kot pozitiven. Poskrbeti pa moramo za to, da ta razvoj še vnaprej podpiramo. Imam občutek, da pri nekaterih državah vzhodnega partnerstva stvari ne tečejo kot tako dobro, kot naprimer v Gruziji. In tako je Gruzija neke vrste svetilnik. In to je treba upoštevati. Hkrati pa ne smemo nehati opozarjati na šibke točke. In pri teh točkah moramo prispevati k temu, da Gruzija izboljša položaj, tako da bomo lahko dosegli trajno izboljšanje. Mislim, da je Lizak na dober način poskušal stvari pospešiti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Brok. Besedo ima služba za zunanje delovanje Evropske unije, gospod Kjajer. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, da ste Evropsko službo za zunanje delovanje povabili, da predstavi svoje stališča. Dve minuti želim porabiti za postopek za pridružitev. Imeli smo sedem plenarnih zasedanj, zadnje je bilo julija Šest, se upravičujem, šest gledanih besed, en sedmo pa bo oktobra letos. Mislim, da smo dosegli dober napredek na številnih področjih, seveda je še več odprtih vprašanj. Odprta vprašanja so specifična za Gruzijo ali pa gre za vprašanja, ki vplivajo tudi na druge naše partnerje, s katerimi se pogajamo o podobnih sporazumih. Mislim pa, da smo vseeno dosegli dober napredek. Obenem želim povedati tudi, da smo v stiku s poročevalci in imeli smo izmenjavo mnen še pred poletjem. Upam, da vam bo to pomagalo pri pripravi poročila. Osnutek poročila smo prejeli v začetku septembra. Prosili ste nas, da podamo svoje pripombe. Želim podati nekaj pripomb v zvezi s poročilom upošteval pa bom tudi pripombe, ki ste jih podali vi, spoštovani poslanke in poslanci. Najprej, kar se deva reforme. Mislim, da se vsi strinjamo, da je Gruzija izvedla zelo pohvale vredne reforme, poglobljene in hitre reforme. To pa še ne pomeni, da so na cilju. Specifično smo opozorili na dve odprti vprašanje, to je bilo v našem poročilu o napredku. In sicer prva, prvo odprto vprašanje je konsolidacija demokracije in oblikovanje strpne in pluralistične eh, politične kulture in drugi, drugo odprto vprašanje je pravosodni sistem. To je seveda omenila tudi poslanka eh, Fajonova, namreč vprašanje medijev. ta vprašanja poskušamo razrešiti v svojih pogovorjih in v sodelovanju z gruzijskimi oblastmi. Druga točka, ki jo želim omeniti, je vprašanje političnega dialoga in sodelovanja. Tukaj ste podali nekaj predlogov. Najprej, kar zadeva sklic na 49. člen pogodbe, to je razvidno iz vašega poročila. Dvoje želim povedati tukaj. Pristopni sporozumi, o katerih se pogajamo s partnerji, sami ne vnaprej določajo morebitnega odnosa z Evropsko unijo v prihodnosti, ampak govorijo samo o pridruževanju in gospodarskem sodelovanju. Mislim, da ko se pogajamo o podobnih sporozumih, moramo upoštevati določeno usporednost tudi kar zadeva nekatere naše partnerje v zvezi s tem vprašanjem. Tudi kar zadeva regiji Abhazija in Južna Osetija, želim povedati, da Evropska unija že dlje časa ponavlja, kako pomembno je, da spoštujemo gruzijsko ozemeljsko integriteto. To predstavlja osnovo za naš pristop za rešitev tega problema. Povedati želim, da uporabljamo več instrumentov za to. Imamo ženevski proces, imamo druge instrumente na voljo, prav tako pa smo imenovali posebnega predstavnika. Imamo tudi instrument za pomoč notranje razseljenim ljudem, prav tako pa spodbojamo reforme in gospodarsko rast. V zvezi z EUMM želim povedati, da je naše mnenje naslednje. EOMM, torej spremljevalna misija Evropske unije, se mora nadaljevati. To je mehanizem, ki ga spodbujata in spoštujeta obe strani administrativne meje. In kar zadeva naš pristop k tema dvema regijama, naša osnova je spoštovanje ozemeljske integritete. Zato pristop EU temelji na nepriznavanju teh regij in tudi na vključevanju ali sodelovanju s tema dvema regijama. To je zelo pomembno, zato ker ne želimo, da se te dve regije izolirata. V skladu s tem pristopom želimo zagotoviti pogoje za dolgotrajno in mirno rešitev. Na koncu želim omeniti še razprave iz Ženeve v vašem poročilu sem zaznal morda delček pesimizma. Naš vtis o razpravah iz Ženeve so, je zelo dober. Zaenkrat je to edini forum za to, da imajo različne strani medsebojne stike. Poleg rezultatov, ki jih omenjate vi, je ta proces prav tako zelo pomemben in ta proces seveda zelo podpiramo. Kar zadeva pravosodje, svobodo in varnost, vprašanje reform sem omenjal že prej, ampak omeniti želim še nekaj. Sporazum o lajšen vizumskega programa in o ponovnem vstopu se sedaj izvaja v Gruziji in naše mnenje je, da preden lahko sprememo nadaljne korake in to okrepimo, bomo morali dejansko biti priča določenim rezultatom. Eno leto po začetku veljavnosti tega sporazuma bomo poskusili oceniti izvajanje tega sporazuma. In kar zadeva temeljit in celovit eh, prostotrgovinski sporazum, to bo ključni del pridružitvenega sporazuma. mislim, da smo sedaj v zadnji fazi pripravljalnih prizadevanj z gruzijskimi oblastmi, smo se dogovorili o zelo jasnem akcijskem načrtu. Gruzijske oblasti sedaj izvajo dokončno oblikovanje tega načrta in ko bo to končano, ko bo to zaključeno, bodo kolegi iz komisije lahko sprejeli odločitev o tem, da začnejo izvajati pogajanja. Glede na to, da imam le malo časa na voljo, bom svoje pripombe omenil na to in z veseljem bom odgovoril na vaše vprašanje. Hvala. Um, do... Najlepša hvala, gospod Kjarer. Poročevalka v senci skupine zelenih, gospod Lunaček. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo mi je žal, da nisem mogla biti prisotna prej, ampak srečevala sem se s težavami na poti. Hvala lepa, še enkrat. Hvala lepa gospodu Lisku za njegovo poročilo. Mislim, da je pripravil izjemno dobro poročilo. Omeniti pa želim le nekaj vprašanj, kjer bomo vložili predloge sprememb. Mislim, da bomo morali preučiti različne vidike problemov, ki se pojavljajo. To je poročilo v okviru katerega sklepamo pridružitveni sporazum z Gruzijo. Mislim, da smo štirikrat omenili spor z Rusijo in um, okupacijo ozemlja. Ne trdim, da to ni velik problem, ampak mislim, da bi to morali oblikovati tako, da nam pusti odprta vrata tudi za možnost, da misije Evropske unije na terenu omogočimo, da sodeluje z ljudmi na okupiranih območjih in da jim lahko pomaga. To bodo moji predlogi sprememb. Moji predlogi sprememb bodo šli torej v to smer. Govorite tudi o konstruktivnem unilateralizmu. To pozdravljate. In tudi govor predsednika Sakašvilja v parlamentu lani je bil dober. Ne glede na to, želim uložiti še eno pripombo in sicer predlog za akt o um, odpovedovanju sili. To je bilo v igri že pred sporom leta 2008. Gruzija in Sakašvili nikoli nista želela tega sprejeti in če na zgodovino gledamo tako, potem bi bilo smiselno, da omenimo tudi to. Kar zadeva DCFTA, torej temolit in celovit prostotrovinski sporazum, mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli oceno socialnih in okoljskih vplivov um, tega sporazuma, dobro bi bilo, da bi to predvideli še preden eh, se sklene sporazum. Videli smo, da se pogosto pojavljajo problemi, še posebej, kar zadeva socialna in okoljska vprašanja. To sta tista dva vidika, ki jih želim omeniti sedaj in upam, da bomo kmalo lahko našli sporazum. Hvala. Luneček, um, ehm, komenti. Hvala lepa. Gospa Lunoček, sedaj pa gospod Lisek za zadnje komentarje. Ja chciałem tylko dziękuję, podziękować serdecznie za wszystkie uwagi ze strony sprawozdawców cieni i, i, i ze strony. Hvala lepa. Zahvaliti sem se želel vsem poročevalcem v senci za njihove prispevke. Hvala lepa tudi Evropski službi za zunanje delovanje. Večkrat sem že povedal, da z veseljem sprejmem vse pripombe in da sem odprt tudi za razpravo in upam, da bomo kmalo našli dobro osnovo za nadaljevanje dela. Hvala. Hvala, gospod Lisek. Rok za vložitev predlogu sprememb, kako veste, je 28. september 2011 ob 12. Dobro, sedaj pa je čas, da preidemo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer revizija evropske sosedske politike. Prvi govornik je gospod Brok, ki bo spregovoril o paktu za evropsko sosedsko politiko. Tukaj pa je na mesto gospoda Davida, ki ga žal danes ni z nami. Eh, micro, please. Micro. Microphone, please. Oh, right. Now it's better. Uh, I, I have the ear. Imam čast, da pri tem poročilu zastopam gospoda Davida, ki me je prosil, naj vas uvedim v to skupno poročilo o evropski sosedski politiki, pri čemer se osredotočamo na južno partnerstvo. Sosedska politika se mora tu na novo usmeriti. Poskrbeti moramo na to, da skupno poročilo komisije in pa visoke predstavnice vendarle predstavlja pomembno podlago. Eh, naslov je nov odziv na spreminjajoče se sosedstvo. Kajti že naslov pove, da iščemo nove poti, ki so potrebne. Kajti doživeli smo arabsko pomlad in zato je sedaj pomembno to, da bolj ukrepamo. Najprej treba pojasniti finančna vprašanja in poskrbeti je treba za to, da sosedska politika s pričo finančnih težav, s katerimi se soočamo, imamo tudi finančno krizo, skrbeti, da ta sosedska politika propade zaradi teh finančnih težav, kajti tukaj gre za to, da se lahko evropsko sosedstvo organizira na stabilen način in zato je južno partnerstvo pomembno. V Severni Afriki smo doživeli mirno revolucijo in potegnemo lahko usporednico z dogajanjem v Srednji in Vzhodnji Evropi pred 20 leti. Želijo boljše pogoje in svobodo. Zato moramo naše sodelovanje izkoristiti tako, da okrepimo razvoj pravne države in demokracije. In zato moramo tudi ciljno usmerjati naša finančna sredstva. Zato pozdravljamo tudi to, da sedaj želimo ustvariti evropski instrument za demokratizacijo in podobne, podobna orodja. To je poskus za to, da oziroma tako bi ustvarili pomemben instrument. In to bi me zelo veselilo, Dejstvo je, da ene milijarde evrov nismo izrabili in gre za to, da bi to uporabili za demokratična gibanja in pa za razvoj demokracije in sicer je treba to, torej ta sredstva je treba izkoristiti. Pristojne službe komisije do sedaj niso pokazale pripravljenosti za uporabo teh sredstev kljub vsem sporazumom, ki smo jih podpisali. In če bomo imeli sedaj ta evropski instrument za eh, demokracijo, potem bomo imeli več možnosti, da zasledujemo takšno politiko. Zato mislim, da je to pomembno, da ne bomo ponavljali napak iz preteklosti. Kot drugo je pomembno sledeče. Zlasti v takšnih državah moramo jasno pokazati, da je treba spodbujati demokratični razvoj in da bomo zelo hitro imeli možnosti, za razvoj demokratičnih procesov, če si pogledamo naprimer volitve in pri takšnih procesih moramo biti intenzivno udeleženi. Tu je še vprašanje priseljevanja in pa boja proti revščini. O poročilu avtori opozarjajo na to, da mora obstajati sinergija v Evropski uniji in sicer med Evropsko notranjo in zunanjo politiko. Mislim, da je ta sinergija potrebna za to, da bomo gospodarskemu prostoru ja, Evrope in pa sredozemlja pomagali naprej. Pri tem je videti pomembno tudi to, da ravno ta gospodarski prostor Evrope in sredozemlja mora biti organiziran tako, da to ne bo samo pot gospodarskih poti teh držav v smeri Evrope, kajti to bi bil klasičen kolonialni a, način. 15 odstotkov trgovine teh držav a, predstavlja trgovanje teh držav med seboj in zato moramo uporabljati spodbude in ukrepe zato, da bomo vzpostavili infrastrukturo med temi državami in da bomo lahko organizirali trgovanje med temi državami, kajti to okrepi Eh, stabilnost in pa gospodarsko rast, kajti to je možno doseči znotraj teh držav. In na ta način bi lahko sprožili eh, gospodarski razvoj. Potreben je večstranski pristop. In to bo na koncu privedlo tudi k mirnemu razvoju teh držav. Tako bi lahko namreč odpravili vse regionalne konflikte in isto velja tudi za vzhodno partnerstvo. Kolegice in kolegi, tukaj sem samo v pomoč svojemu kolegu in lahko povem, da so kolegi eh, zapisali poročilo, ki gre po mojem mnenju v pravo smer. Hvala lepa. Gospod David vam sporoča tudi to da se veseli vaših prispevkov, da bo vključil vaše komentarje in da pričakuje tudi vaše e, predloge sprememb, ki jih morate uložiti do začetka oktobra, če sem pravilno prebral. Ih morate uložiti do 7. oktobra in veseli se vključiti vaše predloge sprememb in pa vaše prispevke, tako da bo to poročilo, ki bo deležno velike večine. Tako bo politika postala bolj operativna. In dovolite še eno prepombo. Nekaj bi morali še morda dodati. Zelo sem se jezil, ko sem nazadnje potoval v Egipt. Ko sem si pogledal številke, imamo na prvi pogled dobre evropske projekte, pri tem pa 60 do 70 odstotkov denarja damo za izdelavo študij posvetovalnim podjetjem. In to je videti tako, kot da smo za določene projekte kaj storili, popisani papir pa je pogosto neuporaben. Mi potrebujemo projekte na kraju samem, ne potrebujemo pa to, da nekatera podjetja v Evropi masno zaslužijo s tem, ko zapisujajo takšna poročila. Mislim, da bi morali začeti preusmerjati naša finančna sredstva v praktične projekte. Hvala lepa. Najlepša hvala kolega Brok. Kolega Sivič bi moral biti naslednji na vrsti, ampak nažalost ga ni tukaj. On je namreč soporočevalec v imenu socialistov in demokratov. Če nihče nima nobene pripombe, Milan Mon želi besedo. Eh, señor presidente yo eh, lamento haber llegado un poco tarde Hvala lepa, gospod predsednik. Opravičujem se, da sem prišel nekoliko pozno. Kajti eh, mislil sem, da se bo ta razprava začela ob 12. uri. Zato tudi nisem mogel slišati vsega, kar je povedal kolega Brok. Na vsak način pa se nasplošno strinjam, da je to dobro poročilo. Gospod Brok je dejal, da je usmeritev pravilna. Obžalujem tudi to, da poročila nisem tako pozorno prebral, kot bi si poročilo to zaslužilo. Dovolite nekaj uvodnih pripomp. Tekst sem sicer samo preletel, ampak vendarle imam določene misli. To govorimo zlasti o južnem delu, o južnem sosedstvu. Mislim, da bi morali sklic na a, južno sredozemlje nekoliko izboljšati. Imamo zelo ambiciozen politični cilj, Namreč Unija pa je samo omenjena, sicer v povezavi s specifičnimi regionalnimi prizadevanji. Unija sicer ni v neki čudoviti fazi, ampak vendarle bi morali to močneje povdariti. Druga pripomba. Pridružitveni sporazumi, to je 13. odstavek. Tukaj se osredotočamo na trgovino. Ampak mislim, da bi morali tu dodati še storitve, besede storitev pa tukaj ni, ampak mislim, da bi morali to besedo vključiti. Tako da ne bo možno tega tolmačiti, tako kot da gre tukaj samo za proizvode ali za blago. Mislim, da bi morali vključiti tudi besedo storitve in v zvezi s tem bom predložil tudi predlog spremembe. Ne gre za to, da vrata odpira samo Evropska unija, ne, odprtje mora potekati na obeh straneh. Evropska unija pomaga drugim pri reformah, To da, obe strani morata biti odprti. Zato mislim, da storitve lahko odigrajo pomembno ulogo, tako da bodo lahko evropska storitvena podjetja prisotna tudi na njihovih trgih. In dovolite še tretji vedek, sicer pa bom k malu zaključil. Celotni odstavek glede mobilnosti je videti takšen, kot da se zavezuje k določenim eh, stvarem samo Evropska unija. Evropska unija mora nadaljevati svojim delom, priseljevanje moramo bolje usmeriti in oblikovati in tako naprej. Ampak zlasti pri priseljevanju je uloga tretjih držav neobhodno potrebna. Tukaj ne more agirati samo Evropska unija. Tretje države oziroma sosedske države morajo tudi odigrati svojo vlogo. Zato bi rad izrazil svoj pridržek v zvezi s to točko. In Mislim, da bi morala v besedilu odigrati večjo vlogo tudi komisija. Hvala lepa, gospod Milen Mon. Eh, sedaj pa Marek Sivječ, eh, ki je poročevalec za eh, severno dimenzijo evropske sosedske politike. Izvolite. Jak vsi vedo, e, ten, e, to spravozdanje. E, Hvala lepa. To poročilo, kot vsi veste, je samo ena številnih točk v okviru naše revizije sosedske politike. To ni prva razprava na to temo. Torej, naj se omejim na sklepe poročila, kajti to poročilo bo sklenilo sam pregled. To je še en pomemben dogodek, ki se ga bom odeležil in sicer je to vrhoshodnega partnerstva v Varšavi 29. in tam pričakujemo določene sklepe. In ti sklepi bodo obogatili končno besedilo našega poročila. Rad bi povdaril tri stvari, ki se mi zdijo zelo pomembne. In te stvari prinašajo dodano vrednost v zvezi glede na to, kar je bilo do sedaj povedano o poročilu. Prvič, poročilo je zelo koherentno skladno tudi s sporočilom komisije. Kaj ti? Sporočilo komisije zelo dobro osvetli novo mišljenje, ki je podlaga sosedske politike. Naše preteklo poročilo je tudi temeljilo na predhodnih dokumentih komisije. Nekaj pa je tudi v naravi strukture tega poročila in sicer želimo zagotoviti koherentnost med vzhodnim in vzhodom in jugom. Jasno je, da to nista dve ločeni poročili, pričemer bi se eno posvečalo vzhodu, drugo jugu. Ne, imamo skupno poročilo, kar pomeni, da imamo skupno sosedsko politiko. In še tretja točka. to je nekaj, kar bi lahko razdelili v podtočke, zelo specifične podtočke. Načelo več za več ali pa merila, ki se morajo prevesti v določene zahteve in pričakovanja. In to bi lahko sprejeli naši partnerji. Ti bi lahko ustvarili svoj scenarij za razvojno politiko in Evropska unija bi se odzvala glede na to, do kakšne mere so pripravljeni sodelovati pri izvajanju načrtovane politike. Eno od podrobnih vprašanj je nekaj, kar je bilo imenovano mobilnost. Ampak zakaj tukaj v resnici gre? Gre za to, da določimo pravila za vizumski režim. In naš namen je, da bi v določeni točki v prihodnosti odpravili vize. Mislim, da je to politično izredno pomembno. To je pomembno tudi za ustvarjanje pozitivne podobe Evropske unije v očeh prebivalcev tistih držav. Naj sklenem. Ena točka bo zelo kontroverzna. Že pogledujem eh, gospodu Broku, To bo zelo lep argument. Namreč, ali bi v dokument vključili vprašanje članstva ali ne. O tej točki se še nismo odločili v okviru tega poročila. Hvala lepa, kolega Sivječ. Sedaj pa kolega Šolc, poročevalec v senci. U, ne O, Šulc, ampak nič vodega. To je majhna spremembica, ki pa fonetično ime povsem spremeni. Najprej bi rad povdaril to, da je to zelo dobro strukturirano in obsežno poročilo. Zlasti vprašanju človekovih pravic ponuja zelo dobre usmeritve in poročilo gre ravno v smeri, ki jo Evropski parlament odločno podpira. Želimo si pa pojasnitve vprašanja, kaj se skriva za instrumentom za demokracijo, kakšno ulogo bo ta instrument imel, kakšne naloge bo ta ustanova imela in kakšna pooblastila. Enako velja za službo za zunanje delovanje. Tukaj se postavlja vprašanje, do kakšne mere bo služba za, za zunanje delovanje v prihodnje a, sodelovala pri odpravljanju konfliktov. V Belorusiji, na primer, smo priča vedno večji napetosti spriča prihajajočih volitev in vrh o vzhodnem partnerstvu eh, v Varšavi bo to obravnaval. Potem je tukaj še Transnistrija. Naprimer, pri teh vprašanjih bi si želeli, da bi služba za zunanje delovanje zastopala stališče Evropske unije. Pomembno bi mi bilo, da bi to poročilo okrepilo tudi vlogo civilne družbe. Imamo zelo dobre izkušnje s forumom o civilni družbi Evropske unije in pa s vzhodnim partnerstvom. Edini kraj, kjer so predstavljeni tudi ljudje iz Bele Rusije, je naprimer ta parlament eh, še ni bil demokratično izvoljen v Belorusiji, zato je eh, deset eh, mest za Beloruse praznih. Torej, vprašanje je, do kakšne mere bi lahko proces razvoja civilne družbe podprli. Naj ponovim povsem jasno naš predlog, da bi ustanovili centralni biro, centralno pisarno za ta, to vrstno vprašanje s sedežem v Bruslju in eh, ta sedež bi potem koordiniral delo eh, foruma. Hvala lepa. Grazie, onorevole. Hvala lepa. Kolega Šulc, beseda ima gospod Panceri. Grazie. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi spregovoril o južni dimenziji evropske sosedske politike. Ob različnih priložnostih smo že razmišljali o pristopu kolega Davida. Ta pristop je izjemno dober in večkrat smo ga tudi že pohvalili. V sredozemlju prihaja do velikih sprememb in mislim, da se bodo spremembe nadaljevale tudi v prihodnosti. To je zelo verjetno. Zaradi tega potrebujemo veliko bolj pružen instrument, eh, kot smo si ga zastavili v tem trenutku potrebno je združiti načelo več za več in pa načelo demokratizacije v posameznih državah. Pri tem je potrebno seveda upoštevati denar, trg in pa mobilnost. Vsi trije, ti trije faktori so izjemno pomembni. Zaradi tega mislim, da je potrebno natančno določiti prioritete zaradi tega, da bomo lahko delovali preventivno, ne pa, eh, da se odzovemo šele po dežju, kar zagotovo ni primerno. Še naprej bom ustrajal pri temi, ki je zelo pomembna v sredozemlju danes, ne vem, kako bo v prihodnosti. Tunizija se lahko izjemno spremeni. In zaradi tega mislim, da bi morali v okviru evropske sosedske politike imeti bolj velikodušno politiko, potrebno je zagotoviti namreč več finančnih sredstev. In mislim, da bi Tunizija lahko postala vzgled za celotno arabsko pomlad. Čeprav se v nekaterih eh, državah ta arabska pomlad sprelevila v jesen. Hvala lepa gospod Pancerej. Gospa Lohbiler. Ja, vorsitzende. Hvala lepa, gospod predsednik. Prosila sem za besedo, ampak gospa Flotre je v naši politični skupini pristojna pri zlasti za južno sosedstvo, ampak ta hip je gospa v Libiji in zato ne more biti z nami. Za nas je nedvomno pomembno oblikovanje oziroma zagotavljanje mobilnosti v sredozemskem prostoru. Rada bi opozorila na to, da smo prejšnji teden v Štrasburgu na novo sprejeli mandat za Frontex. In gotovo bodo prišle dopolnitve in pa spremembe v zvezi s tem, kako bomo v prihodnje oblikovali eh, politiko eh, varovanja zonanih meja. Drža, v državah sicer vladajo različni pogoji, pa vendarle je pomembno vzpostaviti pravno državo, strukture pravno države, zlasti imam v mislih pravosodje. Eh, želela bi si dopolnitev na teh dveh področjih. Hvala. Hvala lepa, gospod Lokbiler. Sedaj pa gospod Romero Lopes. Hvala lepa, gospod predsednik. Rada bi posegla v to razpravo. Sedaj smo priča novi dinamiki na jugu. In ta ni povezana za dinamiko iz preteklosti. Če si predstavljate, da je sredozemlje prostor varnosti, da sedaj vzpostavljamo mehanizme za nadzor migracij, v mislih imam tudi azilante, potem je to nekaj, o čemer se bomo morali v prihodnje pogajati. To je povezano tudi z izboljšanjem življenskega standarda teh ljudi. V prvi etapi bi morali predelati določene stvari. Vedno smo imeli indikativne načrte, ki so bili vezani na posamične države želimo ložiti predlog spremembe, ki bo šel v tej smeri. Namreč, da potrebujemo oziroma da moramo okrepiti decentralizirano sodelovanje tudi za mesti. Pomembno je, da je to sodelovanje v preteklosti naletelo na težave. Sedaj pa imamo več možnosti za nadzor denarja, ampak to decentralizirano sodelovanje z mesti je odločilnega pomena za razvoj. teh mest in teh mestnih območij in tudi za ljudi, ki živijo v zaledju. Tukaj ne gre samo za velike projekte. Tukaj gre tudi za razvoj majhnih projektov, ki so odločilni za to, da se bo življenski standard za državljane izboljšal. Hvala lepa, gospa Romero Lopez, gospa Lunaček. Hvala lepa, gospod predsednik. Predružujem se temu, kar so povedali moji kolegi zeleni. Načeloma bi povedala, da je poročilo zelo dobro strukturirano. Poleg tega vključuje zelo pomembne elemente nove sosedske politike. Tukaj gre za razmerje partnerstva in tukaj ne gre samo za več za več, ampak gre za to, da bi morali ukrepiti tudi civilno družbo. Pridružujem se predlogu kolega Šulca, da bi namreč ustanovili pisarno v Bruslju, ki bi se osredotočala na civilno družbo, tako da bi lahko bolje koordinirali izboljšave pri civilni družbi, tako bi lahko tudi bolje opravljali lobiranje tako v smeri Evropske unije, kot tudi v smeri lastnih družb in lastnih vlad. Pod točko 8 bi predlagala oziroma zeleni bi predlagali, da bi opravljali letno oceno situacije človekovih pravic oziroma da se to uh, naj ne bi, da ne bi bilo samo možno, da se to upravlja, ampak da bi to enostavno upravljali. Mislim, da bi tukaj morali zapisati besedico šut in ne kud. Mislim, da je pomembno, da to dejansko upravljamo letno. Potem je tu še ena točka, ki se nanaša na eh, prosta trgovinske odnose. V nasprotju s kolegom Monom menim, da bi vsaj za dolgo obdobje še imeli nesimetrično razmerje. Kajti, če primerjamo gospodarstva Evropske unije in pa gospodarstva teh držav, potem vidimo, da enostavno ta gospodarstva niso enaka. Zato se mi zdi, da bi bil simetrični odnos slab za tiste države v sosedstvo. To ne bi bilo smiselno. Hvala. Grazie. Hvala lepa, gospod Runaček. Nihče več ni prosil za besedo. Je z nami kak predstavnik eh, Evropske službe za zunanje delovanje, ki bi rad pokomentiral to temo. Če da, potem bomo prisluhnili, če ne, potem besedo ponovno dobi, dobita poročevalca in sicer eh, kolega Brok in pa Sivječ. Hvala lepa, gospod predsednik. Pripombe bom seveda sporočil naprej. Mislim, da bodo vsi vaši komentarji zelo pozitivno sprejeti in seveda čakamo na predloge sprememb. Gospod Šti, uh, Šulc je postavil vprašanje v zvezi z ustanovo. O tem smo že zelo obširno razpravljali. A to zanima tudi uh, polskega zunanjega ministra. Ampak uh, ustanovitev takšne inštitucije, takšne ustanove zahteva veliko časa. Zato bi morali morda jasno povedati, da bo to še nekaj časa trajalo in da, da bi do takrat a, eh, instrument za človekove pravice, ki ga imamo sedaj, a, eh, obstaja in da bi morali tega bolj prožno uporabljati za primere člo, kršitev človekovih pravic in sicer na bolj prožen način, kot je to potekalo do sedaj. In to bi bila prehodna rešitev, dokler ne bi ustanovili te ustanove za demokracijo. In komisijo bi tudi pozvali, da naj komisija do tistega trenutka čas koristno izkoristi. Do sedaj smo se zedinili na formulo, pri kateri bi morali ostati. Nesporno je, da države uh, vzhodnega uh, sosedstva potrebujejo člen 49. Ne glede na to, ali imajo članstvo za pravilno ali ne, imajo pa pravico, da zaprosijo in za članstvo. In to je dejstvo. Sicer pa smo se eh, kot za kompromis odločili za evropsko perspektivo. To je povezano tudi z prostotrgovinskimi območji in pa s pridružitvenimi sporazumi. Tukaj gre za usmeritev, kjer Eh, te države močneje pritegnemo k sodelovanju. In mislim, da ne bi smeli vzbujati napačnih pričakovanj, kaj te določene stvari lahko dosežemo šele na določen čas. Ne smemo ustvariti občutka, da obstaja določena avtomatika, da bo prišlo do članstva. Mislim, da bi morali uvesti rešitve korak za korakom. Potrebujemo takšne rešitve, ki bodo tem državam prinesle neposredno korist. In te spremembe bi morali izboljšati socialno in gospodarsko politiko v teh državah. Zato mislim, da nam ni treba vedno znova razpravljati in pod vprašanje postavljati kompromisov, ki smo jih našli. Hvala. Allora, mi mh, mm, viene detto... Obvestili so me, eh, samo trenutek, kolega Sivjač, da je z nami kolega Daf, eh, ki je pripravil mnenje za odbor za ustavne zadeve. Ravno kar je prispel, tako da bi mu najprej dal besedo, potem pa uh, bom dal besedo še vam kot poročevalcu. Torej, kolega Daf. Hvala lepa, gospod predsednik. Opravičujem se, nisem mogel priti točno. Sem avtor mnenja odbora AFKO. Komisija bo imela povedati dve načeljni stvari. Prvič, kar se tiče Unije za sredozemlje. Bistvenega pomena je, da smo kritični do tega. Moje lastno mnenje je, da so to ustvarili ljudje, ki niso razumeli Evropske unije. In da so to ljudje, ki niso razumeli sredozemlja. in pa institucionalnega ustroja Evropske unije. To je nekaj, kar ne prinaša dodane vrednosti, ki pa jo zahtevamo v evropski politiki. Bil bi kritičen do nadaljevanja tega v sedanji obliki. In Potem bi rad omenil še drugo reformo, ki se bo sprožila in sicer gre tukaj za bolj dolgoročno reformo. Zahteva spremembe pogodbe o Evropski uniji. Zadeva pa člen 49. Verjetno se temu izogibamo diploma, na dip, diplomatski način oziroma poročevalci odbora AFEC verjetno omembe tega diplomatsko izogibajo. Možno je, da bo AFKO predlagal, da bi v prihodnje spremenili pogodbo in da bi imeli posebno kategorijo, pridruženega članstva Evropski uniji. Tukaj bi imeli tri kategorije držav. Prva skupina bi bile države, ki se ne morajo pridružiti Evropski uniji, zato ker to niso evropske države. Druga skupina bi bile države, ki so se odločile, da se ne bodo pridružile Evropski uniji, ne glede na to, da bi se načeloma lahko pridružile EU in tretja skupina držav bi bile tiste, ki bi poskušale pristopiti, ampak ne izpolnjujejo meril za pristop. Mislim, da se v prihodnje ne moremo izogniti temu, da bi imeli institucionalno razpravo v zvezi s tem. Mislim, da dvostranske ad hoc rešitve, ki jih ta hip vzdržuje Evropska unija, oziroma da ti odnosi, ki jih ta hip Evropska unija vzdržuje z sosedstvom, niso v redu. Mislim, da to ni verodostojni okvir za dolgoročno sosed, dolgoročna sosedstva, partner, partnerstva, ki bi bila trajnostna. Toda eh, mnenje Afka vam bom podal na razpolago, da ga boste lahko preučili. Hvala. Hvala lepa, kolega Daf. Za konec pa dobi besedo še poročevalec za severno dimenzijo sosedske politike, kolega Sivec. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil vsem kolegom, ki so se zahvalili za to nedokončano poročilo, ampak vidim, da je to dobra osnova, dober temelj za nadaljne razprave. Mislim, da lahko tukaj dosežemo še precej napredka. Vse predloge sprememb si bomo pozorno in previdno ogledali. Razprava danes je namreč pokazala, da želimo le izboljšati to eh, politiko, da jo želimo prilagoditi prihodnosti. Rad bi izpostavil dve točki. Kot vsi veste, točka 14 poročila vključuje vse teme, ki se navezujejo na članstvo. In ta obeseditev je v skladu z tem, kar je povedal kolega Brok in to me zelo veseli. In še druga točka. Evropsko prizadevanje za demokracijo, tukaj gre za novo strukturo, ki pravzaprav sploh ni vključena v to poročilo, gre za idejo polskega ministra in eh, je še v fazi oblikovanja. je pa to načelo, kateremu sledimo. Ta projekt bo uspešen šele, če bo pokazal dodano vrednost pri vzpostavljanju demokracije v tistih državah, ki eh, so vključene v evropsko sosedsko politiko. Če bo temu tako, potem moramo zagotoviti dodatna finančna sredstva. Če ne, če gre tukaj zgolj za eh, neko birokracijo, Potem pa to nima nobenega smisla. In naj se navežem še na to, kar je pravkar povedal gospod Duff. Še prav posebej, ko gre za potrebo po določenih temeljih, eh, pogodbenih temeljih za pridružitvene članice. To je nova ideja in ne nameravam je še ovrednotiti, kaj ti nikjer še ni uradno navedena, zato ne moram povedati svojega mnenja. Vendar pa, če bomo začeli z pogodbenim postopkom za pridružitev teh treh skupin držav Evropske unije, torej gre za skupine, ki želijo, ki se ne morejo pridružiti ali pa ki bi se lahko pridružili. Mislim, da je s tem povezano veliko tveganje. Veliko tveganje je povezano z spremembami pogodb in pri tem se običajno pojavljajo velike težave. Vendar pa so pomembne tudi varnostne klauzule imamo določene države, ki si zares želijo postati članice in ne bi bile eh, vesele, če bi v pogodbo zapisali, da eh, imamo varnostno klauzulo, ki lahko onemogoči eh, pridružitev. Vendar pa sem hvaležen za priporočilo odbora AFKO in govorim v svojem imenu in v imenu gospoda Davida, ki mu želimo vse dobro. Hvala lepa. Rok za vložitev predlogov sprememb je 7. oktober do 12. ure. Sedaj pa prehajamo k peti točki. Gre za stanje izvajanja strategije Evropske unije za osrednjo Azijo. Zahvaljujem se poročevalki Kil Nilsen za izkazano potrpežljivost. Sprejela je namreč eh, spremembo dnevnega reda in torej preložitev obravnave eh, svojega poročila.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 se nahajamo na ravni kompromisa. Gospod Brok je želel, želel sestanek z strokovnjaki iz osrednje Azije in ta sestanek je tudi potekal. Odeleženi so bili člani odbora AFED in pa člani odbora INTA. Gre za, oziroma šlo je za zelo zanimivo idejo. Slišali smo veliko mnen strokovnjakov in dobili tudi veliko priporočil. Zelo optimistično sem, kar zadeva kompromis. Najlepša hvala. Grazie, onorevole. Hvala lepa. Gospa Kil Nilsen, z velikim veseljem pa dajem besedo poročevalki v senci za ELS, gospi Jegle. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi rada čestitela poročevalki gospe Kil Nilsen, rada bi se tudi zahvalila za to poročilo. Zelo dobro sva sodelovali in to sodelovanje je bilo zaznamovano z ciljem, eh, da na koncu pripravimo dobro poročilo. Gospa Kil Nilsen eh, je dobila veliko predlogov sprememb 192 in čaka nas seveda še veliko dela. Vse te predloge sprememb bo potrebno pregledati, jih združiti in eh, poročilo spremeniti v dober rezultat. In celosten rezultat. Velika večina predlogov sprememb vsaj po mojem mnenju, je pozitivnih. Opravičujem se, gospa Jegle, da sem vas prekinila. Govorimo o bombažu ali govorimo o strategiji Evropske unije za osrednjo Azijo. Sama sem podala prispevek o bombažu, nič nisem dejala v Srednji Aziji. Ja, dejansko je tako, da peta točka predvideva stanje izvajanja strategije Evropske unije za osrednjo Azijo. Govorimo o tem. Torej govorimo o poročilu in ne o bombažu. Najlepša hvala campo della relazione, in effetti. Govorimo o porucilu. Gospod predsednik, če govorimo o poročilu, potem pa bi vendarle predlagala, da še enkrat date besedo gospe Kilnilsen kot poročevalki. Tudi sama sem sedaj nekoliko presenečena. No, pa se lotimo poročila o, o Srednji Aziji. Gre torej za strategijo Evropske unije za Srednjo Azijo. Najprej bi se rada zahvalila kolegom, še prav posebej gospe Jegle, ki je zelo aktivno sodelovala pri pripravi tega poročila in ki je vložila veliko predlogov sprememb. Ti predloge sprememb so ukrepili naše besedilo. tudi gospa Kopa in drugi kolegi so dobro sodelovali. Danes pa bi rada povedala predvsem naslednje. Ko smo pričeli pisati poročilo, smo se odločili, da bomo obdržali strukturo poročila iz leta 2007. Ne zato, da bi si olajšali delo, ampak zato, ker se nam je zdelo zelo, zelo pomembno, da je v tem poročilu tudi del, ki individualno obravnava posamezne države osrednje Azije. Sporočilo, ki smo ga dobili od uradnih predstavnikov posameznih držav, kako tudi od predstavnikov nevladnih organizacij, različnih združenj in tako naprej, kaže na to, da je pomembno prilagoditi naš program, našo pomoč potrebam posameznih držav. Potrebno je upoštevati tudi razvitost posameznih držav. Še enkrat bi rada torej povdarila, da poročilo vsebuje opis posameznih držav. Obstajajo še določene težave z eh, določenimi kolegi, ki pa jih bo potrebno še rešiti. Torej povdarjam, da imamo del poročila, ki individualno obravnava posamezne države. Regionalno sodelovanje je seveda najpomembnejši cilj, to smo povedali že na samem začetku. Naslednja točka, ki jo želim danes omeniti, pa je vprašanje varnosti. To vprašanje sem še enkrat izpostavila. Varnost v osrednji Aziji načeloma pomeni varnost eh, režimov, ampak eh, to je nespremljivo. V spredju mora biti varnost ljudi potrebno je zahtevati varnost ljudi, to je namreč za nas ključnega pomena. In to mora biti tudi vodilo naših programov. To bi dalo tudi več doslednosti prisotnosti Evropske unije v teh državah. To sem želela še enkrat povdariti, kajti nisem prepričana, da vsi kolegi ti dve točki poročila podpirajo. Sedaj bom dala besedo gospe Jegle, da se na to odzave, da poda tudi predloge. Prihodni teden pa bomo predlagali eh, srečanje, da zaključimo za našim delom. Hvala lepa. Poročevalka, besedo ima gospa Jegle. Hvala lepa, gospod predsednik. In vsekakor ni lahko ločiti obeh tem, kljub temu pa moramo obe temi ločeno obravnavati. Še enkrat se zahvaljujem gospe Kil Nilsen, ki ima povsem prav, da bo potrebno praviti še veliko dela. Imamo namreč 192 predlogov sprememb, kot sem že povedala, in potrebno je najti eh, jasno stališče predloge sprememb krepijo to poročilo in mislim, da bomo z dobrim sodelovanjem na koncu dosegli dober rezultat. Pomen sodelovanja med Evropsko unijo in osrednjo Azijo je bil izpostavljen tudi v številnih predlogih sprememb in zaradi tega se mi zdi še toliko bolj pomembno, da regionalno sodelovanje še bolj izredno poudarimo. Osrednja Azija je zelo pomembna, Eh, Kitajska, Rusija. Vsi natančno opazujejo, kaj počnemo v Evropski uniji, v Evropskem parlamentu, tudi prebivalci teh držav natančno spremljajo uh, naše odzive. In zato je naša odgovornost še toliko večja. Človekove pravice so še kako pomembne. Obravnavamo jih eh, v okviru demokratizacije. Uh, To je ključna točka, ki jo moramo vedno zahtevati. Vendar pa je pomemben tudi dober gospodarski razvoj, sicer je težko vzpostaviti dobre pogoje za prebivalce, težko je zahtevati varnost ljudi, še težje pa je to tudi dejansko udejaniti. Zaradi tega mislim, da ne moremo ločeno obravnavati gospodarskega razvoja in pa eh, procesa demokratizacije oziroma človekovih pravic. Poleg tega moramo zahtevati tudi uh, div, uh, raznolikost uh, pri gospodarskem pristopu. Jasno je potrebno povedati, da se ne zauzevamo oziroma da nas ne zanimajo le naravni veri, ampak da, se, da nas zanimajo tudi uh, Eh, človeški veri in pa proizvodnja v teh državah. Kar zadeva posamezne države, Turkmenistan, Kazahstan, eh, ti dve državi smo posebej izpostavili. Za vse države osrednje Azije pa pomembno, da se srečujemo, da te države obravnavamo kot enakovredne partnerje in da ne usiljujemo oziroma prenašamo naše tradicije, naše kulture na te ljudi, ampak da tudi spoštujemo, da imajo oni drugačno tradicijo in drugačno preteklost. Veliko težav je moč rešiti le v regionalnem okviru, tako jih moramo tudi obravnavati in države moramo pozvati, da resno jemljajo vprašanja uh, migracij, vprašanja meja in tako naprej. Jasno je treba povedati, da želimo tukaj videti večja prizadevanja oziroma okrepljena prizadevanja. Veleposlaništva v osrednjih državah ne smejo biti le nekaj, eh, kar lahko sicer najdemo na papirju, ampak eh, morajo obroditi tudi konkretne sadove. Potrebna je izmenjava mnen med eh, predstavniki Evropskega parlamenta in predstavniki parlamentov osrednje Azije. Tako bomo lahko poskrbeli za napredek tudi na ravni poslancev in eh, sicer ob vzajemnem spoštovanju in razumevanju. Kot evropski poslanci moramo biti bolje vključeni tudi v dialog o človekovih pravicah oziroma v dialoge o človekovih pravicah. Ti dialogi eh, potekajo in v vseh državah je bil dosežen velik napredek, če tudi so odprta še številna vprašanja. Včeraj smo imeli sestanek s predstavniki UNICEF-a in zato se gospe Kilnisen eh, Zahvaljujem, šlo je tudi za uh, drugo temo, namreč prisilno delo otrok, ampak mislim, da je bil ta sestanek pomemben tudi za to poročilo. Potrebujemo projekte na področju izobraževanja, potrebna so dodatna, potrebna so dodatna vlaganja, hkrati pa je potrebno zagotoviti tudi večjo podporo. Potrebno je zagotoviti podporo vseživljenskemu učenju, kajti tudi to je v srednji Aziji zelo pomembno, hkrati pa moramo podpreti izobraževanje otrok, izobraževanje mladih in sicer še prav posebej na podeželskih območjih kot je dejala gospa Kil Nilsen, bomo še naprej sodelovali. Poleg tega pa bi rada dala še predlog, ki ga doslej še nisem posredovala in sicer imamo instrumente Twinning, eh, Sigma in te instrumente trenutno in druge instrumente in te instrumente trenutno ne uporabljamo uh, v državah v Srednje Azije. Gre za instrument, ki ga uporabljamo v okviru sosedske politike in v okviru teh instrumentov pošiljamo strokovnjake v države izven Evropske unije in mislim, da bi lahko ta instrument uporabili. Mislim, da bi lahko strokovnjake iz uprave poslali v eh, te države, ki bi potem v kratkem poročali uh, o tem, kakšno je trenutno stanje in kaj bo potrebno še storiti. Hvala lepa, gospa Jegle. Evropska služba za zunanje delovanje ne želi besede, torej dobi besedo gospa Kil Nilsen. Hvala lepa, čisto na kratko. Ugotavljam, da se po večini strinjamo. Tudi z gospo Jegle sva enotnega mnenja, povsem prav ima, potrebujemo regionalni parlamentarni forum. Ta forum bi omogočil izmenjavo mnen med Evropskim parlamentom in pa eh, parlamenti držav v Srednje Azije. Hkrati bi to spodbudilo tudi izmenjavo mnen med politiki v regiji. Mislim, da je to ključnega pomena, če želimo premustiti probleme, ki se pojavljajo v tej regiji. In še zadnji predlog. Ja, še naprej bova seveda z gospo Jegle v stiku s eh, svojim novim predlogom. Ste me v tem trenutku nekoliko presenetili, ampak eh, o tem se bova še pogovarjali. Taki pa se ne morem odzvati. Vesela pa sem, da je rdeče vodilo našega dela eh, uspodbujanje človekovih pravic in pa zagovarjanje demokracije. Hvala lepa, gospa Kilnilsen naj vas spomnim, da bo glasovanje potekalo 4. oktober. Sedaj pa prehajamo k mnenju in poročevalka je še zmeraj gospa Kil Nilsen, gre pa za razširitev določb sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Uzbekistanom in sicer v povezavi z dvostransko trgovino s tekstilom. Besedo ima gospa Kil Nilsen. Ja, najlepša hvala. tukaj gre za osnutek mnenja v zvezi z trgovino z tekstilom z Uzbekistanom. Odbor za človekove pravice, odbor za mednarodno trgovino in pa mi se ukvarjamo z to temo. Gre namreč za zelo, zelo pomembno temo in predvsem za prisilno delo otrok na bombažnih poljih. Veliko otrok eh, namreč dela na bombažnih poljih v Uzbekistanu v našem odboru, eh, v odboru za človekove pravice, v odboru za mednarodno trgovino smo obravnavali to temo, včeraj smo imeli skupno sejo z različnimi strokovnjaki in ti so še podali nekaj dopolnil k tej temi, slišali smo tudi nekaj novih priporočil in na ta način bi lahko, bi radi poskrbeli za to, eh, da izkorenimo prisilno delo otrok v Uzbekistanu. In mislim, da bomo zelo kmalo predložili tudi kompromisno besedilo. Mislim, da nihče več ne želi besede. Ja, vendarle, gospa Jegle. Poročevalka v senci, beseda je vaša. Se upravičujem. Gospod predsednik, govorim v imenu gospe Vajdere, kajti ona je poročevalka v senci za skupino ELS, ampak danes žal ne more biti z nami. Tudi za to poročilo se gospe Kilnisen prisrčno zahvaljujem. E, to je poročilo e, ki še ni povsem zaključeno, delo še poteka. Izpostavila bi rada dve najpomembnejši točki v tem mnenju, kjer eh, se najni mnenji sicer ne povsem razhajata, eh, vendarle pa se ne strinjava povsem. Iz eh, vidika Evropske ljudske stranke ne bi imelo nobenega smisla, da sedaj prekinimo pogajanja o tem dvostranskem sporazumu. Eh, namreč ne moremo enostavno zahtevati, da se vsa vprašanja rešijo tako, kot si želimo mi. Uzbekistan nas ne potrebuje ravno krvavo, imajo namreč tudi Kitajsko, s katero sodelujejo. Poleg tega pa bi eh, bombaž v Evropsko unijo prispel na drugačen način, po drugačnih poteh. Zaradi tega se torej v ELS eh, strinjamo, da moramo nadaljevati z sodelovanjem, da pa seveda moramo zastaviti stroge pogoje, kakor tudi v primeru Turkmenistana, Kirgizistana in tako naprej. Zelo vesela sem bila, da so predstavniki UNICEF-a včeraj dejali, da imajo neomejen dostop eh, do Uzbekistana, niso podali nobene izjave v zvezi s prisilnim delom otrok, ampak dejali so, da se je število otrok eh, zmanjšalo iz dveh milijonov na milijon, torej gre za precejšen upad, kljub temu pa moramo z delom na tem področju nadaljevati. Če država zasluži z bombažem, eh, morajo od tega kaj imeti tudi ljudje, tako da bo spremenjen način proizvodnje pomembno je eh, kupiti ustrezne stroje, stroje, tako da dela več ne bodo opravljali otroci in to je zelo pomembno pri tem sporazumu. Druga točka, s katero se zagotovo ne strinjam, pa je, je izraz najhujša diktatura tega sveta. No ja, to si sicer lahko kdo misli, ampak da eno državo označimo za najhujšo diktaturo na svetu, To se mi ne zdi primerno za poročilo Evropskega parlamenta, ampak prepričana sem, da bomo našli, našli sporozum. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospa Jegle. Ne vem, ali še kdo želi besedo. Gospod Civeč, izvolite. Čekujem vas, da zastempuje panjo. Hvala lepa. Nadomeščam Eleni Kopa ker smo spremenili dnevni red, ona sama ni mogla predstaviti svojega mnenja, zato sem tukaj na mestu nje. Podariti želim naslednje. Strinjamo se s kritiko rešitev, ki jih je uvedla vlada v Uzbekistanu na področju človekovih pravic, vendar želim opozoriti na to, da imamo dokazane primere, ko uporabljajo in izkoriščajo otroke v tem delu gospodarstva. To dokazuje tudi naš dokument. Zato zahtevamo, da oblasti v tej državi dokončno prekinajo z izkoriščanjem otrok. prekiniti ali ustaviti morajo tudi eh, prisilno delo otrok. Socialisti bomo vložili ustrezne predloge sprememb, ampak ta vidik nas zelo, zelo zanima. Hvala lepa. Želi spregovoriti tudi kdo v imenu Evropske službe za zunanje delovanje? Ne. Beni. Dobro. Potem prehajamo glasovanju, to bo 4. oktobra. S tem smo zaključili tudi z dnevnim redom, zato se lahko poslovimo. Prihodič pa se vidimo tukaj v Bruslu in sicer 4. oktobra ob 15. Hvala lepa in prijetno vrnitev domov.